Eh, po nekdanjemu predsedniku španskega parlamenta, eh, ki je izgubil življenje v zaporih v času Frankove diktature. Tako, sedaj pa dajem besedo za zaključek še kolegici poročevalki Emer Costello. Najlepša hvala.